Naslednja točka na našem dnevnem redu je skupna razprava o Evropski službi za zunanje delovanje. Gre za poročilo gospoda Broka in Ferhofstata in sicer na temo Evropske službe za zunanje delovanje. In potem imamo tudi izjavo podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Gospa podpredsednica, visoka predstavnica, začenjamo z našo razpravo. Najprej dobi besedo kolega Elmar Brok, predstavnika odbora za zunanje zadeve in poročevalec. Prosim. President. Gospod predsednik, gospa podpredsednica, visoka predstavnica, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi prvi pomemben korak k spostavitvi Evropske službe za zonanje delovanje, smo dosegli z dogovorom v Madridu. Vemo, da to še ni dokončno, kajti potrebujemo še manevrski prostor za postopek soodločanja, za področje kadrovskih predpisov, finančne uredbe in za pogoje, kako spostaviti ta, to službo. Vendar pa mislim, da imamo sedaj gotovost v pripravah in kot Evropski parlament želimo povedati, da si želimo te Evropske službe za zonanje delovanje. Parlament si je to želel že v konvenciji, da bi imeli visokega predstavnika, ki bi usklajeval evropsko zonanjo in varnostno politiko. In seveda smo si želeli tudi službe, ki bi pomagala, da bi svet lahko navzven nastopal stališči, ki so dosledna in učinkovita. In tako bi lahko poskrbeli za to, da bomo postali tudi glavni dejavnik na globalnem prizorišču in ne bomo samo plačevali. In mislim, da smo s tem poročilom, ki bo jutri v parlamentu, upam, dosegel večino, dosegli to. Najvišji cilj je vzpostavitev te službe v splošnem cilju, v splošnem interesu vseh državljanov Evropske unije. Prav tako pa moramo povedati, da ne smemo spremeniti pristojnosti tako, da bi to, kar že imamo v skupnostnem pravu, kar je že pod nadzorom skupnostnega prava, da ne bi to spet renacionalizirali. Mislim, da nam je v težkih pogajanjih to uspelo in dovolite mi, da podam pripombo, da je Evropski parlament storil v zadnjih mesecih več za pravice komisije kot komisija sama. In še nekaj bi rad povedal, gospe in gospodje. Po začetnem oklevanju smo naleteli na pripravljenost tudi pri svetu, da so nam prisluhnili in da torej ima parlament tudi možnost povedati svoje mnenje. In sedaj pravzaprav de facto vse to vodi do tega, da je to že postopek soodločene in da smo dosegli pomemben napredek. Zaradi tega menim, da je zelo pomembno, da zagotavljanjem spoštovanja skupnostne metode spoštujemo tudi pravice parlamenta v okviru tega, kar dovoljuje pogodba. In to ne samo na področju samo nekaterih politik, pravosodja in notranje politike. Tudi na področju zunanje in varnostne politike smo sedaj v razmerah, ko bomo v prihodnje prvič tisti, s katerimi se bodo posvetovali, nas obveščali pred sprejemanjem odločitev, da bomo imeli možnost ne kot pri predstavitvah, ampak pred imenovanji in pred postavitvijo določenega veleposlanika v določeni državi, da bomo torej poleg tega, da nadzorujemo proračun, imeli pravico biti obveščeni o tem in se bodo posvetovali z nami. Tudi v tem umestnem obdobju. To bo omogočalo, da bo zonanja in varnostna politika tudi parlamentarno nadzorovana. Ne pa v smislu, naj to povem, da bi mi želeli izvajati operativno zonanjo politiko. Ne, to je naloga izvršne oblasti. Mi želimo nadzirati, želimo, da imamo možnost reči ne, smiselno odločati, preverjati in zato potrebujemo instrumente in tudi vsebinske informacije, zato da bi ta pooblastila parlamenta lahko v duhu državljanov izpolnjevali. In mislim, da smo dosegli velik napredek v tej smeri. Rad bi se zahvalil visoki predstavnici, da smo v pogajanjih dosegli dober zaključek. Mister. Hvala lepa, gospod poročevalec Elmar Brok. Hvala lepa za vaš govor. Želel bi si, da se držite časa, ki ga imate odmerjenega. Vem, da je to pomembna tema, vendar pa držite se časa, ki vam je odmerjen. Naj pozdravim tudi podpredsednika Evropske komisije, gospoda Ševčoviča, ki je tudi med nami. In sedaj dobi besedo Gi Verhofstadt. Poročevalec, prosim. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti Elmarju Broku in tudi gospodu Galteriju. Bila sta soporočevalca in sta se tudi pogajala s komisijo svetom in gospo Ashton. Služba je vzpostavljena in mislim, da lahko rečemo, da smo dosegli dober rezultat. Dober rezultat, ki ga lahko podprejo vse institucije in so nam lahko ponosne. To pravim kljub pripombam včeraj francoskega premjeja gospoda Fiona. Dejal je, da bi služba lahko šla prek nekaterih rdečih črt, če smemo temu tako reči. Gospodo Fiono moram reči, da je prepozen, ker smo s tem dogovorom šli preko teh pomislekov. In prav tako to ni slučaj. To je polna uporaba in izvajanje Lizbonske pogodbe. V Lizbonski pogodbi je predvideno in to pogodbo je ratificirala tudi Francija, da bomo družili zonanjo politiko. Kar potrebujemo je, da se ne bomo sedaj sprli glede te službe. Službo že imamo, sedaj moramo razvijati pravo evropsko zunanjo politiko. Bodimo pošteni, do sedaj prave pristne zunanje politike EU nismo imeli. Spomnim se, ko sem bil član sveta leta 2002. 50 sekund smo se pogovarjali o vojni v Iraku in takrat je to seveda bila tema številka ena zunanje politike. Evropa takrat ni bila zmožna pogovarjati se o tem, kaj šele, da bi imeli skupno stališče. Tega ne smemo ponoviti. Sploh ne v večpolarnem svetu dan danes. To ni opcija, tako ne moremo nadaljevati. Spoštovani kolegi, gospa Ashton bo imela pomembno vlogo in naše sporočilo je, da potrebuje služba jasno smer in vodstvo. Pogodba, gospa Ashton, vam je dala veliko pooblastil, da to storite. Imate pravico sklicati svet za zonanje zadeve, celo v kratkem roku lahko prevzamete pobudo, ker ste tudi podpredsednica komisije. Prav tako imate odgovornost, da podate splošne smernice za strateške interese Evropske unije. Vse te odgovornosti so vaše in to so odgovornosti vaše službe naj vam dam na svet po celotnem postopku pogajanj. Razvijajte to službo kot skupnostni instrument. Uspeh EU smo izgradili na preverjeni metodi skupnosti. Samo, če smo jo uporabljali, smo dosegli, samo ko smo jo uporabljali, smo dosegli napredek. Poglejmo si skupni trg. Če pa skupnostne metode nismo uporabljali, je prišlo do stagnacije, celo nazadovanja. Poglejmo si odziva skupnosti na finančno krizo. Samo s to metodo lahko uspemo. In mislim, da moramo imeti pravi interes skupnosti, brez umešavanja nacionalnih držav. Le tako lahko razvijemo zonanjo službo Evropske unije. In s strokovnim znanjem, ki ga boste imeli na voljo, boste lahko spoštovali te interese Unije. In seveda boste vi morali obraniti te interese Evropske unije. Po mojem mnenju in po mnenju parlamenta je to, kar je dobro za Unijo, dobro tudi za države članice in seveda tudi za državljane. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod poročevalec. Sedaj pa gospa Catherine Ashton, prosim. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci z velikim veseljem se tukaj pogovarjamo o enem najpomembnejših vprašanj na našem dnevnem redu o vzpostavitvi Evropske službe za zonanje delovanje. Naj se zahvalim konstruktivni vlogi parlamenta in poročevalcev, še prav posebno gospodu Ferhofstatu, Golterju, Broku, pa tudi odborom AFET, odboru za razvoj, za ustavne zadeve, proračun, proračunski nadzor, odboru za pravne zadeve besedilo je izboljšano. In hvala lepa tudi predsedniku parlamenta. V zadnjih tednih smo veliko dosegli. Poenotili smo se in zahvaljujem se Ševčoviču, španskemu predsedstvu, pod odstom Moratinesa in kolegom v svetu, še prav posebno pa sem hvaležna pravnim službam. Ponudili ste nam dobro podporo in nasvete skozi vas postopek spoštovani poslanci, moramo se odločiti. V zadnjih časih smo veliko govorili o administraciji in institucionalnih zadevah. Seveda je težko postaviti temelje, vendar pa spomnimo se razlogov, zakaj ustvarjamo to službo. Razlogi, ki so vedno bolj očitni. Potovala sem na okolje, obiskala sem delegacije, misije po vsem svetu. In preden pridem na podrobnosti, naj povem nekaj o delovanju službe v prihodnosti. Parlament je najboljši prostor in najboljši trenutek je danes, da se spomnimo na to, zakaj je ta služba tako pomembna za EU, zakaj to pomeni spremembo v našem delovanju v hitro spreminjajočem se geopolitičnem svetu. Svet se radikalno spreminja in tudi mi se moramo. Težave so vedno bolj kompleksne in med sabo povezane. Braniti moramo evropske interese in projicirati naše vrednote na bolj dosleden in učinkovit način. In biti moramo ambiciozni, kako to počnemo. Evropska unija in države članice imajo zelo veliko instrumentov, virov, odnosov in strokovnega znanja, da lahko pomagajo pri izgradni boljšega, bolj stabilnega sveta. Sedaj moramo vse to združiti, zato da bi imeli skupno strategijo in da bi imeli več učinka na kraju samem. Še prav posebno v kriznih področjih sveta, kjer so naša dajana najpomembnejša. Kjerkoli sem bila na Haitiju, v Gazi, v Afriki, na Balkanu, so to bili moje ključni zaključki. Zunanje delovanje bo vedno vključevalo različne dejavnike. Pomembno je, da seveda politika deluje drugače od diplomacije in tudi, kar se tiče odziva na krize, moramo delovati nekoliko drugače. In skupaj s Kristino Georgijevo in drugimi kolegi komisije bomo sodelovali. In eh, spoštujem in zahvaljujem se za njihovo delo. V Lizbonski pogodbi imamo možnost, da sodelujemo v obsežni politični strategiji. To je nekaj, kar smo si želeli, pa postaja realnost. Moja želja za Evropsko službo za zonanje delovanje je, da bi, ko bomo govorili, nas slišali, da ko bomo kaj sklenili, da bodo ljudje vedeli, kaj počnemo in da bodo državljani vedeli, da naprimer pandemija, podnebne spremembe, nezakonito priseljevanje, da smo veliko bolj učinkoviti, če delujemo enotno. In ta enotnost pomeni, da moramo uporabiti vse politično zavezanost, diplomacijo, razvojno pomoč, instrumente za upravljanje s civilnimi vojaškimi krizami, preprečevanje konfliktov, izgradnja miru, stabilnost. Vse to je pomembno za prihodnost Evropo in tudi za celoten svet. Videla sem, česa smo sposobni, če delujemo skupaj. Videla sem, kako dobro je delovala Atalanta pred afriško obalo. Prav tako pa vidim, da je potrebno veliko opraviti tudi drugje. Tudi vojaške misije so pomembne. In eh, reševanje težav na morju se začne na kopnem. In zato moramo usklajevati naše delovanje. To je dejal tudi komisar Pibaks. In eh, sestala se bom z nekaterimi državami, tudi Južno Afriko, Mozambikom, Mauricijusom in tako dalje, da se bomo pogovarjali o tem, kako lahko podpremo afriško vodstvo, da bi našli politične rešitve na kraju samem in da bi podprli Somalice za boljšo prihodnost. Vem, kaj počnemo in kaj lahko dosežemo v prihodnosti. Sem ambiciozna, to priznam. Mislim pa, da je pravi čas, da se pomaknemo naprej in da hitro vzpostavimo našo službo. Mislim, da imamo dober dogovor pred sabo gre za dosleden svežen. Gospod predsednik, to sedaj posredujem uradno v zapisnik. Naj izpostavim nekaj specifičnih točk, kako smo našli prave varovalke na področjih, ki so pomembne za parlament. Najprej besedilo jasno pravi, da zagovarjamo skupnostno metodo na vseh področjih, ki, kjer jo danes imamo. ESZR bo sodeloval s službami komisije zelo tesno kot del sistema Evropske unije. Drugič, vem, kako pomembna je za vas politična odgovornost. Prepričana sem, da smo našli dober okvir s politično izjavo o politični odgovornosti. Veselim se intenzivnega dialoga in izmenjave informacij z Evropskim parlamentom. Zagotovili bomo, da bodo moji sodelavci temu namenili prednostno nalogo. V vaših razpravah ne morem biti navzoča tako pogosto, kot bi si želela, vendar pa bom imela tudi namestnike, ki bodo to počeli zame, kolegi iz komisije, pa tudi včasih kolegi iz rotirajočega predsedstva ali iz trija. Finančna odgovornost, to je tretja točka. Vesela sem, da imamo jamstva, kar se dobrega finančnega upravljanja tiče, tudi kar se pravi glede razrešnice in proračunskih pooblastil pri vodjih delegacij tiče. Kot znak pomembnosti tega vprašanja imamo izvršilne uradnike pri generalnem sekretarju, pa tudi pri generalnem direktoratu za proračun in administracijo. Uravnotežili smo tudi instrumente na področju razvojne politike. Vemo, da je bilo nekaj skrbi, da razvojna politika ne bo več tako pomembna kot do sedaj. Vendar pa ravno obratno je res. Razvojna politika je izrednega pomena za zonanje delovanje. Tako smo se profilirali na globalnem odru kot eh, glavni donator. In razvojno sodelovanje je ključni instrument v dostranskih odnosih. In to bo ostalo tudi z Lizbonsko pogodbo tako. Vendar pa razvoj ni predmet sam zase. To moramo povezati z zonanjimi odnosi in zato ustvarjamo močno skupno platformo, ki nam omogoča, da bomo sodelovali P-Balks, Fule in jaz sama. Zato, da bi zagotovili, da bodo splošni razvojni cilji in zniževanje revščine prednostna naloga v naših razvojnih sodelovanjih. Dogovorili smo se tudi glede osebe želja držav članic je bilo, da bi imeli vsaj tretjino osebja iz eh, nacionalnih diplomatskih služb, tako da bi lahko uporabili njihovo strokovno, zgodovinsko, kulturno znanje. Istočasno pa zagotavljamo vsaj 60 odstotkov sedanjih uradnikov. Prav tako zagotavljam, da bomo imeli geografsko in uravnoteženost po spolu. Zavezana sem temu osebno. Raznolikost je naša krepost in služba, ki predstavlja EU, mora to tudi zrcaliti. Jeziki kulture bodo bogatstvo v tej službi, to bodo prinesli diplomati in to bo naša konkurenčna prednost. Nadalje. Videli ste mojo deklaracijo o osrednji administraciji. Mislim, da moramo vsi vedeti, kako bo ta služba izgledala. In pomembno je, gospod predsednik, da že na začetku dobro delujemo in da bi potem lahko stvari tudi izboljšali, če bi bilo potrebno. Poslanci so zastavili kar nekaj vprašanj glede izgradnje miru in razreševanje kriznih razmer. Imeli bomo tudi ekipo, ki se bo ukvarjala s tem. In strukture SZVP bodo med sabo sodelovale, tako neposredno pod mojo odgovornostjo, kot tudi v ustrezni strukturi. To seveda ne glede na specifični značaj, skupnostni in medvladni značaj teh politik. Učinkovito usklajevanje dela različnih oddelkov v službi bo ključnega pomena. Usklajevali bomo vse službe ESZR, še prav posebno strukture SZVP. Spoštovali bomo seveda tudi specifičen značaj, značaj teh struktur. Potrebno bo zagotoviti ustrezno sodelovanje med posebnimi poslanci in ustreznimi oddelki službe. In končno, gospod predsednik, parlament je vedno namenil veliko pozornosti vprašanju človekovih pravic. To je prednostna naloga, s katero se strinjam. In obljubam, da bom kot visoka predstavnica namenila zelo veliko pozornosti zaščiti človekovih pravic po vsem svetu. To bo nekaj, kar bo teklo skozi vse naše politike. In to bo ključnega pomena tudi v vseh delegacijah Unije. Nadzorovali bomo razmere na področju človekovih pravic in skušali izvajati učinkovito politiko na tem področju. potrebujemo Evropsko službo za zonanje delovanje, potrebujemo celovito platformo za to, da bomo uveljavljali naše interese po svetu. Potrebujemo sredstva za to, potrebujemo prave ljudi, da bodo začeli s potrebnim delom. Strinjam se s tem, kar je bilo predlagano in to bom podprla v svetu. Pomembno pa je nadaljevati naše delo tudi pri spremembi proračuna, finančne uredbe in kadrovskih predpisov. Začela sem zahvalo in še enkrat se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje. Glasovanje jutri upam bo zgodovinski korak pri razvoju Evropske unije. In čeprav to ni naš končni cilj, je to ključna faza pri dosegi, doseganju naše skupne vizije prihodnosti. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospa podpredsednica, visoka predstavnica, gospod podpredsednik Maroš Ševčovič. Prosim, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa, gospod uh, predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, visoka predstavnika, draga Kathy, gospe in gospodje. Najprej želim pozdraviti mnenje parlamenta, ki je na mezi in eh, upam, da bo tudi sprejeto. To bo pomemben trenutek v ostavitvi eh, službe za zunanje delovanje in to bo prav gotovo zelo pomemben signal namreč da ta nova služba uživa demokratično podporo te hiše. To je zelo pomembno. Ta sklep bo tudi ustrezno odražal pomembno vlogo, ki jo je Evropski parlament igral v vseh razpravah pred ustanovitvijo službe. Naj povem, kako zelo cenim intenzivno delo, ki ga je opravila Cathy Ashton v zadnjih mesecih. Prav gotovo ni nekaj malega ustanoviti tako službo. In čeprav je bilo težko in zapleteno, vam je uspelo doseči politični dogovor v sedmih mesecih, odkar je začela veljati nova pogodba. In to je prav, verjet, prav gotovo neverjeten dosežek. To je tudi dokaz, tega, da je Kathy Ashton dosegla zelo solidno ravnotežje takrat, ko je prvič predlagala sklep. Ampak ta sklep je potem moral iti skozi demokratični postopek pregleda, ta eh, postopek je bil zelo temeljit. Imeli smo razprave v kvadrilogu z Miguelom, z poročevalci, eh, z Fehoštatom, z drugimi in z nami in lahko vam povem, da smo si pogledali vsako določbo, vse člene in vedno se bomo trudili iskati najboljše rešitve. Razprava se je osredotočala zlasti na tri vprašanja. Prvič, kako zagotoviti, da bo ta služba eh, polno pravni del EU sistema, da bo to dejansko Evropska zunanje, eh, služba za zunanje delovanje. Drugo pomembno vprašanje je, kako zagotoviti ustrezno finančno odgovornost. Tudi tukaj smo pregledali in preučili različne opcije. Eh, čeprav ustanavljamo sedaj nekaj novega in čeprav bomo imeli ljudi iz treh vrtov, ki bojo delali v tej eh, službi, bomo imeli ustrezen finančni sistem in prepričan sem, da bo ta sistem tudi preživel eh, bodoče teste. In zadnji del naših razprav se je osredotočil na razvojno pomoč. Kako jo ustrezno upravljati, kako ohraniti eh, duh skupnosti in kako zagotoviti demokratični pregled tega parlamenta. Naše delo je bilo zelo inovativno, veliko kreativnih rešitev smo preizkusili in na koncu mislim, da smo našli takšno rešitev, ki bo zagotovila najboljši možni sinergetični učinek. Združili smo znanje držav članic komisije, služb komisije in prepričan sem, da bomo s tem sinergetičnim učinkom eh, zagotovili dosti bolj učinkovito delovanje te službe. pozneje v mesecu bo komisija podprla ta dogovor in v nadaljevanju bomo tesno sodelovali z visoko predstavnico, s svetom, s parlamentom, tako da bomo zaključili ta postopek, da bomo pripravili finančno uredbo, da bomo pripravili kadrovske uredbe in seveda se že veselim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 rad bi pa pojasnil naše namere. Najprej smo se želeli osredotočiti na to, da bi cilje razvojne politike vključili v različnih političnih področjih. Nismo želeli, da bi razvojna pomoč postala neke vrste korenček, ki bi ga uporabljali kot spodbudo. Ampak tukaj smo zelo veseli tega, kar je gospa Ashton povedala v tej zvezi. Eh, potem, kar zadeva nadzor in pa pregled eh, delovanja. Komisar, odgovoren za razvoj, mora spremljati delo nove službe. Želeli bi, da bi zaposleni v novi službi prišli iz različnih področji. To morajo biti ljudje vseh ravni, ljudje, ki imajo izkušnje na področju razvoja, eh, pomoči razvoja. Hvala lepa za odbor in ta gospod Strejček. Gospod predsednik, gospa visoka predstavnica, gospe in gospodje. Poročilo gospoda Broka in gospoda Ferhoštava o Evropski službi za zunanje delovanje je kompromis in podobno kot vsi kompromisi ima svoje pozitivne in negativne strani. Vendar pa, kar je zelo pomembno, je to, da bo služba odgovorna pred Evropskim parlamentom v zvezi z svojim političnim delovanjem in proračunom. Prorač Ta parlamentarni nadzor bi morali še okrepiti, tako da bi upoštevali tudi stališča nacionalnih parlamentov. Zlasti takrat, ko bo šlo za eh, vprašanja zunanje politike in ko bo šlo za varnostne vprašanja. Kar pa zadeva čisto praktične vidike delovanja službe, pa moram povedati, da Poročilo ne vsebuje mnenja našega odbora, ki so ga podprli poslanci sicer ELS. V, čla, v skladu s členom 208 in 218 pogo, pogodbe bi to moralo biti upoštevani. Hvala lepa. Roberto Gvatieri, odbor za proračunski nadzor. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa visoka predstavnica, gospod pa predsednik komisije. Poročilo, o katerem bomo glasovali, ni samo neko mnenje, temveč je rezultat zelo intenzivnih pogajanj, za katera bi se rad zahvalil visoki predstavnici, španskemu predsedstvu. V okviru teh pogajanj je parlament odigral odločilno vlogo, zato ker smo bistveno izboljšali besedilo sklepa, ki ga bo svet sprejel. Dosežen je bil kompromis in sicer v Madridu. Ta kompromis je tudi skladen s cilji, za katere smo si skupaj prizadevali, tudi s pomočjo kolega Broka in Frhovštata. Želimo si, da bi Evropska unija imela na voljo dovolj sredstev za to, da se zagotovi večjo učinkovitost in koherentno zonanjega delovanja Evropske unije. Istočasno pa si želimo, da bi se uporabila tudi metoda skupnosti, ki je dobro znana v komisiji tudi parlament mora imeti možnost izvajati demokratični nadzor. Nekdo je že omenil meje, ki jih parlament ne bi smel preseči, ampak prav zahvaljujoč temu, da je parlament znal odigrati svojo ulogo in si pridobiti svoje pravice in iti preko teh rdečih črt, smo dobili službo, ki bo bolj demokratična, bolj učinkovita, ki bo znala zagotoviti usklajevanje med posameznimi razvojnimi politikami in zunanjimi politikami, ne da bi pri tem spodkopavali verodostojnost teh politik, ne da bi pri tem oduzeli odgovornost komisiji. Imamo kot parlament seveda pristojnosti na področju nadzora, na področju proračuna. V prihodnih mesecih bomo sprejemali finančno uredbo in kadrovske predpise, seveda skladno s smernicami, ki so zapisane v tem poročilu. Prav tako bomo skrbno spremljali nadaljno spostavljanje te službe. Upam, da se bo spoštovala črka in duh sporazuma iz Madrida. Uradniki v Evropski uniji morajo biti zastopani tudi na najvišjih položajih v tej službi, kajti služba bo zagotavljala skupno varnost in obramno ter zonanjo politiko. Vsi visoki uradniki morajo biti deležni vseh institucij, zlasti Evropskega parlamenta, kajti le tako bomo razvili resnično zonanjo politiko Evropske unije, ki bo postala dejansko skupnostna. Sporazum iz Madrida pa predstavlja pomembno fazo. Hvala. Vepovič, kolega Kalfin je snjobec. Kolega Kalfin, prosim, so, ni tukaj. Gospa Lunaček iz odbora za ženska vprašanja. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik, gospa Ashton, gospod komisar, gospe in gospodje. Tudi sama govorim o dvojni funkciji. Govorim tako kot poročevalka za FEM, pa tudi kot poročevalka o senci zelenih. Oboje počnem v imenu Frančiške Brantner, ki je pred šestimi tedni postala mati deklice in zato mi je to delo prepustila. Rada bi se ji zahvalila za pripravljalno delo. Odbor za pravice žensk je svoje težišče namenil vprašanju izvajanja ravnovesja spolov pri tvorjenju službe za zonanje delovanje. Uspelo nam je zagotoviti enakopravnost med moškimi in ženskami na tem področju. In izhajam iz tega, gospa Ashton, da boste upoštevali načelo enakih pravic med spoloma. To je člen 157 pogodb o delovanju Evropske unije. Da boste to tudi izvedli in da boste pri izbiri svojega osebja zagotovili, da bomo na vseh ravneh, tudi pri vodih delegacij, imeli enako zastopanost. Kot poročevalka o senci zelenih, pa bi se rada zahvalila Broku, Valterju in Ferhofstatu in rada bi povedala, da smo skupaj dosegli veliko izboljšav v primerjavi z osnutkom. Za bolj učinkovito, dosledno, skupno zonanjo evropsko politiko. In zato moja skupina podpira današnje poročilo, o katerem bomo glasovali jutri odločna struktura na področju človekovih pravic, krepitev našega demokratičnega nadzora. Vse to je vključeno. Tudi to, da bomo povabili vodi eh, delegacij, preden bodo nastopili svojo funkcijo v parlament. Vse to je dobro. Nimamo pa jasnih struktur za krizno upravljanje in preprečevanje kriz. Nova služba tudi ni ne ponuja konzularnih storitev za državljane. Želimo si bolj jasnih struktur za upravljanje s krizo za izgradnjo miru, za civilne operacije. Kompromis ni tisto, česar bi si želeli, vendar pa z dobro voljo in z ambicioznostjo lahko to še dosežemo. To pa bo obveljalo le, če boste dovolj ambiciozni, da boste skušali potisniti v ozadje nekatere nacionalne interese, kot so bili tudi francoski. In zato prosim, da si zagotovite podporo parlamenta in ne upoštevate preveč interese posameznih držav. Kalfin je že od nas. Bardzo proste kolego. Komisija kontroli budžetovej. Gospod, gospod Kalfin, odbor za nadzor proračuna. Edino od osnovnih problemi, ki so. Najlepša hvala, gospa Ashton. Gospod komisar, eno najpomembnejših vprašanj postavljenih v zadnjih nekaj mesecih se je nanašalo na to, ali bo Evropski parlament imel vsa potrebna orodja za izvajanje strogega nadzora nad vsemi finančnimi vidiki, Eh, in nad eh, odhodki za eh, tudi zunanje delovanje. Veliko vprašanj je bilo postavljenih tudi v zvezi s transparentnostjo in gospodarsko učinkovitostjo službe. Zelo sem zadovoljen, da smo lahko našli najboljše možne odgovore, da se lahko, lahko sprejme potem tudi sklep parlamenta oziroma resolucija parlamenta. Kar pa zadeva postopke. upam, da bodo pri postopkih in oblikovanju politik sodelovali vse institucije in upam, da bomo kmalo lahko dokazali, da je ta mehanizem delojoč mehanizem in da eh, smo tudi zaščitili eh, denar davkoplačevalcev. Hvala lepa, Mario Mauro. Grazie, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Vsak dan se to dogaja posod po svetu. In vsi ti dogodki jasno kažejo na to, da mora Evropska diplomatska služba čim hitreje zaživeti. Dosegli smo politični sporazum in na to lahko gledamo samo kot na odlično izhodišče. Poleg tega pa je to tudi zelo pozitiven znak, ki kaže na to, da bo ta služba uspešno zaživela. Oblikovali smo različne cilje. Želimo si, da bi služba bila močna, da bi omogočila Evropski uniji, da okrepi svojo vlogo na mednarodni ravni. Želimo si ohraniti in okrepiti metodo skupnosti tudi v sami službi. Poleg tega pa želimo zagotoviti tudi politični proračunski nadzor strani parlamenta. Vse to bo, po mojem mnenju, privedlo do zelo konkretnih rezultatov. Še vedno ostajajo določene vprašanja, ki jih je treba razjasniti. Predvsem, kako bomo vzpostavili samo službo. Naprimer, Vlade so vsaj določene zauzele dvoumno stališče. Kolega Gualtieri je omenjal te meje, rdeče črte. Na madridskem srečanju smo dosegli sporazum, ampak glede na to, da neformalni ravni obstaja določeno dvoumje pri nekaterih vladah. Če se spomnite, kaj je rekel minister Moratinos, nekdanjega španskega predsedstva, ki je, ko je govoril o človekovih pravicah na Kubi, dejal, da je to instrument za dvostranske sporazume in da je bolje, da se stvari na evropski ravni sprejmajo soglasno. Gospa visoka predstavnica, veliko bomo tvegali, če bomo še podpihovali takšna dvoumja. Vsi smo se veselili političnega sporazuma, ampak v ozadju se še vedno skrivajo pogajanja o tem, kdo bo zasedel kakšno mesto. Bolje bi bilo, če bi se pogovarjali o tem, kako bi ta mehanizem lahko postal čim bolj učinkovit. Hvala. Demokratov v parlamentu evropejskim, eh, pan Hannes Svoboda. Gospod Hames, Hannes Svoboda v imenu SD. Di. Hvala lepa, gospod predsednik. Poročevalci, gospod Ševčovič in gospa Ashton so pripravili dober osnutek. Moja skupina je to soglasno sprejela in zato bomo to tudi jutri odločno podprli. Nekatere vlade želijo dati diplomatski službi priložnost, razen francoske, vendar pa se morajo zadržati. Zdi pa se med prebivalstvom, da se sedaj razpihuje diplomacija. Ne gre za podvojevanje diplomacije, gre za ukrepitev lete. In zato bodo morale nekatere nacionalne države zmanjšati število diplomatov sporedno z razvojem evropske diplomatske službe. In tako tudi razumemo to službo in to je ta velika priložnost. Belgijsko predsedstvo je prvo predsedstvo, ki bo, upajmo, izkoristilo to priložnost in bo v polni meri podprlo gospod Ashton seveda v sklajevanju z onanjim ministrstvom, vendar pa želimo si več Evrope v zonanji politiki. Aleksandar Graf Lambsdorff. Aleksandar Lambsdorff, kolega predstavlja Alde. Hvala lepa, gospod predsednik, smo pred glasovanjem, potrebno je narediti bilanco. Dejstvo, da ste izbrali takšno rešitev, kot ste jo v službi, ima več smisla kot prvotna struktura, kjer bi bil generalni sekretar premočan. Druga pozitivna točka je, da bo sedaj večja politična odgovornost. In to bo, razprava, to bo razpravo v Bruslju dvignilo na višjo raven. Močna struktura glede človekovih pravic je nekaj, kar podpira moja politična skupina in tega se veselimo. Imamo pa tudi negativno plat ni vam uspelo ali ni bilo volje imeti službe, organizirati službo, ki bi si zaslužila takšno ime. Včasih se zgodi, da pač menimo, da je parlament najpomembnejši, vendar pa to ni res. Včasih moramo tudi v Kijevu, na Majorki delovati in kritizirali so vas, da ne morete biti posod. Želel bi si, da bi to razrešili drugače. Dejali ste tudi, da ste videli, da smo lahko videli deklaracijo o Eh, osrednji administraciji. In o tem imamo dve, dve deklaraciji. Dva dni po dogovoru v Madridu ste podali izjavo v Koreperju. In tukaj se nanašate na izjavo sveta oktobra 2009, pa tudi na protokol pri Lizbonski pogodbi. In mislim, da je to protislavje s tem, kar ste sprejeli in kar ste povedali v Madridu. In mi upam, da bomo tu dosegli več jasnosti. Kaj ti po eni strani ne moremo govoriti o ustreznih strukturah za reševanje kriz, po drugi strani pa podati v koreperju izjavo, ki pravzaprav je protislovna. Moje vprašanje konkretno. Izjava, ki ste jo danes podali tukaj v Evropskem parlamentu, ali ta nadomešča izjavo v koreperju, prosim, ne odgovorite, da ni protislovja med izjavama protislovje je jasno in to lahko vsak vidi. Ali bomo imeli ustrezno strukturo nekaj novega v smislu tega, česar si želimo, ali pa bomo imeli težave. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega. Gospa Heidi Hautala v imenu skupine zelenih. Hvala lepa. Gospod predsednik, zelo sem zadovoljna za rezultati teh pogajanj zlasti zato, ker menim, da je perspektiva človekovih pravic v celoti upoštevana v dogovoru, do katerega eh, so institucije prišle. In zato bi želela spodbuditi visoko predstavnictvo, da deluje v duhu tega dogovora. Zelo sem vesela, da se sedaj rojeva solidna, močna služba, ki bo odgovorna tudi za človekove pravice znotraj zunanjega delovanja. Oddelek za človekove pravice mora imeti eh, tudi ustrezen status. V vseh odnosih z tretjimi državami se morajo upoštevati človekove pravice. Treba je spremljati, kako se spoštujejo na terenu. Sedaj pa je treba tudi zagotoviti, da parlament, visoka predstavnica in svet najdejo novo metodo dela, ki bo v skladu z duhom Lizbonske pogodbe. Z drugimi besedami, želimo bolj skupnostno in močnejšo zunanjo politiko. Kolega Tenok. Služba za zunanje delovanje. Ali EU diplomatska služba, kot smo jo poznali, je bila tema dolgoročnih razprav. Sedaj je, hvala Bogu, temu konec. In visoka uh, predstavnica eh, je sedaj slišala veliko hvale za svoj pristop. Nekateri so bili proti in mi smo bili tudi proti, ampak sedaj smo se pomirili in smo pripravljeni konstruktivno delati, ne pa ne kritično. Uh, po moje imamo sprejemljiv eh, kompromis in mogoče lahko to pričakujemo, ko gre za tako sui generis institucijo, katere še nismo videli v preteklosti. Nacionalni in EU diplomati bi se morali zbirati po svojih zaslugah in znanju, ne pa na podlagi kvot. Vseeno pozdravljam strateško vlogo nove službe v Eh, evropski politiki in tudi eh, pozdravljam to, da ima ta parlament določeno vlogo tudi pri imenovanjih. Na ta način bo povečan demokrat, inšpekcijski nadzor na to službo in upam, da bodo tudi nacionalni poslanci tesno sodelovali za novo strukturo že od samega začetka in da bodo tudi izvajali nadzor nad to službo. To je zlasti pomembno z vidika vojaških misij, ki se plačujejo iz nacionalnih proračunov. E, Združeno kraljestvo veliko prispeva k takim e, misijam in zato morajo naši nacionalni poslanci točno vedeti, kaj se dogaja, če želimo, da bodo te misije še naprej imele podporo doma. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Willy Meyer v imenu Guje. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, gospa Ashton, gospod Šefkovič. Žal jutri moja skupina ne bo glasovala za eh, to poročilo in eh, žal mi je za to. Ne bomo glasovali za zaradi zelo kompleksnega postopka. Po, dejansko smo popustili nekaterim državam članicam v tem postopku. Nam se zdi, da bistvene stvari niso bile dosežene, tako misli vsaj naša skupina. Menimo, da ne ustanavljamo sui generis, Eh, službe, kjer bi Evropski parlament imel možnost eh, ustreznega nadzora, ne samo proračunskega, ampak tudi političnega nadzora. Ne smemo pozabiti, da smo edino demokratično izvoljeno telo v Evropski uniji. Vojaške strukture eh, Evropske unije, kakor tudi civilne, so del te službe in to pomeni, da bi da je ta institucija na določen način povezana z obrambno agencijo, potem so tu še obveščevalne službe in mislimo, da je napaka vse to povezovati z, zuna, eh, z službo za zunanje delovanje. Tu je še veliko drugih instrumentov, ki po naše ne bi smeli biti vključeni v službo za zunanje delovanje. Ravno tako smo prepričani, da je precejšen del civilnega delovanja te službe v eh, okviru evropske varnostne in eh, obramne politike. Tu je pa še razvojna pomoč, ki po naše tudi ni ustrezno upoštevana in zato ne bomo glasovali za poročilo. Zato, ker menimo, da to poročilo ne rešuje bistvenih eh, problemov. Res je, da je bil dosežen določen napredek v zvezi z proračunskim nadzorom, ampak vse eno ni poskrbljeno za ustrezen nadzor Evropskega parlamenta, zato bo moja skupina glasovala proti temu poročilu. Hvala lepa. Sedaj kolega uh, David Campbell Bannerman, EFD. Gospod predsednik, tu je nekaj dosti pomembnejšega in globlega v zvezi z to novo službo, to pa izhaja iz mednarodnega prava in iz tega, kaj predstavlja nacionalno državo. Eh, po Montevideo konvenciji obstajajo štiri različne kvalifikacije oziroma opredelitve država. Najprej stalno eh, prebivalstvo, potem definirano ozemlje, vlada in pa zmožnost eh, vzpostavljanja diplomatskih odnosov z drugimi državami. EU ima že tri od teh štirih eh, lastnosti. Prebivalstvo, Lizbonska pogodba je tista, po kateri smo vsi državljani, imamo tudi opredeljene meje, imamo tudi vlade. Združeno kraljestvo dolgo časa eh, že trdi, da je ta parlament, svet in komisija v bistvu eh, del Evropske vlade. In tu pa je zdaj še možnost eh, vzpostavljanja diplomatskih odnosov z drugimi državami. Lizbonska pogodba sedaj omogoča uh, da imamo vse štiri kriterije, ki jih potrebuje EU po mednarodnem pravu, da se eh, preoglasi za enotno državo, za združene države Evrope, to lahko naredimo preko noči. In to, to, in to je eh, lahko eh, sedaj potrjeno. Hvala lepa. Hvala lepa tudi kolegom za spontano reakcijo. Nepovezani. Kolega Lukas Hartong. Sir že prej smo razpravljali o novi službi za zunanje delovanje. Naša skupina je proti razvoju Evropske diplomatske službe. E, ta služba je rezultat Lizbonske pogodbe, ki so jo naši prebivalci že zavrnili. V bistvu se tako odpira možnost za ustanavljanje superdiplomatske službe. Nihče ne ve, kako bo to praktično delovalo in EU eh, e dobiva s tem vedno več eh, moči. EU ne bi smela eh, delovati na zunanje političnem področju, to je stvar držav članic. Poleg tega bodo načrti gospe Ashton stali veliko denarja. Proračun je že presežen in sedaj želi gospa Ashton svoje lastno letalo in kdo ve, koliko ljudi še pričakuje, kje se bo pa ta norost skončala ta neizvoljena evropska elita eh, deluje tako, kot se ji pač zljubi in evropski državljani lahko samo gledajo in sploh nimajo možnosti karkoli reči, ampak lahko samo plačajo eh, na koncu račun. To je v bistvu eh, nasprotje demokracije. Državljani bodo razumeli, zakaj gre in tako bomo imeli sedaj nizozemski konzulat pa evropskega predstavnika v drugih državah, ampak v prihodnje upam, da bodo eh, nizozemski državljani našli pot na nizozemsko veleposlaništvo ali na nizozemsko konzulat, ker jim bo le ta dal lahko koristne eh, storitve. Eh, in <laughs> tudi diplomacijo in, diplo in nogomet moramo postiti nizozemcem. Jose Ignacio Salafranca minuta trideset sekund. Hvala lepa, gospod predsednik. Zah, zahvaljujemo se eh, tudi eh, gospe Ashton za izjave. Zahvaljujemo se vsem tistim, ki so svojim delom omogočili, da se je ta služba uresničila. Sedaj pa moramo eh, Eh, narediti vse, da bo začel sklep čim prej eh, se uporabljati oziroma da bo služba začela čim prej delovati in da bo koherentna, prepoznavna in očekovita. Prepričan sem, da jamstva gospe Ashton v zvezi za politično odgovornost predstavljajo zadovoljiv odgovor in upam, da bodo sprejete tudi določene prerogative, eh, ki jih bo imel ta parlament ta parlament bo lojalni partner pri oblikovanju zunanje in varnostne politike. To smo že dokazali v preteklosti, v, eh, ko je šlo v Washingtonu in Afganistanu. Gospa Ashton, upam, da bo ta služba učinkovitejša kot pa obstoječa in v imenu naše politične skupine vam želim veliko uspeha eh, pri ustan, vzpostavljanju te službe. Hvala lepa, kolega. Kolega Adrian Severin, minuta 30. Gospe in gospodje, proaktivno zunanjo politiko potrebujemo, zunanjo politiko, ki jo bodo vodili skupni cilji in skupne vrednote. Ta mora prepoznavati nedeljivost varnosti v globaliziranem svetu, to je vir solidarnosti med interesi tako znotraj kot zunaj Evropske unije. Takšna politika, katera namen je povečati zmožnost Evropske unije, da zagotovi varnost svojim državljanom in da izboljša svojo možnost oblikovati globalno okolje, ne pa samo, da se odziva na reakcije, zahteva ustrezno institucionalno orodje in to je učinkovita služba za za zunanje delovanje. Ta služba ni organ, ki bi odločal, to je instrument skupnosti, ki je namenjen izvajanju odločitev na področju zunanje politike in ki bo pomagal tudi pri sprejemanju odločitev pod avtoriteto visoke predstavnike in pod predsednice eh, in v sodelovanju z drugimi akterji. Evropski parlament je jasno povedal, kakšno je naše e, stališče. Želimo ustrezen nadzor nad odgovornostjo službe, vključno se proračunskim nadzorom. To pa zahteva e, transparentnost v delovanju službe. Ravno tako je treba jasno predstaviti konsolidirani proračun zunanjega delovanja EU. Tako bo parlament lahko preverjal, e, ali se politike ustrezno izvajajo in ali so učinkovite. In Evropski eh, parlament im, eh, eh, ustraja na teh zahtevah, tako da bomo lahko pravočasno tudi rešili nepredvidene probleme in, in želim sem veliko uspeha. Dve minuti. Se opravičujem, pravi predsednik. Kolega, prosim. Gospod Duff. Izgleda, da obstaja široko strinjanje v zvezi z inštrumentom, s procesi in tudi z zaposlenimi. To, kar pa sedaj potrebujemo, je pa argument za politiko. Moramo biti dovolj pogumni, da bomo lahko primirjali in spodbijali politike drug drugega, nacionalne politike drug drugega. Če nam ne bo uspelo takih argumentov predstaviti v razpravah, skupna varnostna in obramna politika ni mogoča. Kate Ashton bi morala postavljati nekaj težkih vprašanj. Naprimer, zakaj pet držav še vedno noče priznati neodvisnosti Kosova? Zakaj je dovoljeno Grčiji, da blokira vzpostavitev Makedonije kot države. Zakaj obstaja še vedno hladna vojna med Turčjo in Ciprom? S postavljanjem takšnih težkih vprašanj lahko najdemo kreativne in ustrezne predloge za rešitve recimo predlog za lansiranje usklajene misije skupne varnostne in obramne politike za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. To je točno to, kar potrebujemo v smislu politike, politike, ki jo trenutno pričakujemo od Kathy Ashton. in od te diplomatske službe, ki jo vzpostavljamo veliko sreče in zahvaljujem se vam za vaše dosežke doslej. Hvala lepa, kolega. Kolegica Judith Sargentini, minuta. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Člani skupine zelenih so že omenjali vprašanje vloge žensk v službi za zunanje delovanje na splošno, sama pa bi rada omenila še razvojno sodelovanje kot nek evropski projekt. Poročevalec iz raz, odbora za razvoj gospod Kačmarek je že povedal, da ne bi razvojnega sodelovanja smeli uporabljati samo kot korenček, ostale politike pa kot palico. Zelo zadovoljna sem s premembami, ki ste jih vnesli v predlog za, slu za to službo. Komisar Pibalk je še vedno odgovoren za razvojno politiko in on je tisti, ki lahko zagotovi usklajenost te politike. Zeleni bodo pri tem veliko pomoč, namreč poskrbeli bomo za to, da je zunanja politika namenjena v prvi vrsti boju proti revščini. Hvala. Fox. Hvala lepa. Gospod Fox za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Nobena skrivnost ni, da sem sam nasprotoval spostavitvi službe za zunanje delovanje. Moje stališče je, da bi zunanja politika morala biti v izključni pristojnosti držav članic. Vendar sem pragmatik, zato moram Evropsko unijo vzeti takšno, kot je in ne smem pričakovati od nje, da bo takšna, kot si želim, da bi bila. Pozdravljam besede naših poročevalcev in se jim zahvaljujem tudi za pogajanja s pravnico Ashton. Najbolj pomembno je, da bo naš parlament lahko nadzoroval proračun te službe. V času zategovanja pasov moramo poskrbeti za to, da se davkoplačevalskega denarja ne porablja za neprej primerne izdatke, kot je naprimer usposabljanje diplomatov ali za spostavitev posebne šole za usposabljanje evropskih diplomatov. Gospa Ešten je rekla, da bo služba proračunsko neutralna, vendar dvomim, da bomo to res, uspelo, da bomo to res uspeli doseči. Vendar, če želimo izpolniti pričakovanja naših voljivcev, jo moramo držati za besedo. Hvala lepa. Kolega Belder za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Dva razloga obstajata, zakaj sem proti poročilu Brok-Frhofstadt. Najprej naj povem, da po mojem mnenju ljudje prevečkrat rečejo, da je dobro, če je vključen tudi Evropski parlament, ne glede na to, kaj se potem zgodi. Gospa Ešton je že tako ali tako imela polne roke dela, sedaj pa smo ji naložili še mesto najbolj pomembne osebe v službi za zonanje delovanje. Drugi razlog pa je povezan z institucionalnim ustrojem te službe. V zadnjih mesecih je bilo jasno videno, da je ta dvojna vloga, ki jo opravlja, precej neposrečena. Sedaj pa bomo imeli še nekaj 2000 diplomatov, ki bodo pravzaprav imeli dvojno vlogo in bodo zauzemali dvojni pristop. Tako da se mi zdi, da je ta pristop samo privedel do napetosti in pomankanja jasnosti med inštitucijami. Hvala. Hvala lepa, kolega Klajs, za eno minuto. Ja, danke, meni da Hvala lepa, gospod predsednik. Dobro je da je Evropski parlament pridobil pravico do nadzora delovanja službe za zunanje delovanje. Nadzor bo potekal na področju proračuna, poleg tega pa bomo nadzirali tudi visoko predstavnico, ki bo morala odgovarjati parlamentu. Po mojem mnenju je to popolnoma logično v demokratičnem sistemu oziroma v sistemu, kakršen naj bi bil demokratičen. Vseeno pa ne bi smeli imeti prevelikih pričakovanj. Morda bomo res imeli evropsko diplomatsko službo, vendar, če države članice ne bodo imele skupne vizije o skupni zunani politiki, potem bo ta služba ostala neka prazna lupina. Zdi se mi, da nismo vsi na isti valovni dolžini, vsaj če preberete članek na spletni strani Evropskega parlamenta, kjer piše, da bo Evropski parlament privedel to službo za zunanje delovanje bliže državljanom. Kaj to pravzaprav pomeni? Namreč iz članka to ni najbolj enostavno razbrati. Gre za neko prazno propagando, ki odvrača ljudi od Evropske unije. Hvala lepa, gospod Sarišvolski. Hvala, gospod predsednik. Gospa Ashton, visoka predstavnica, pod predsednik komisije, tudi sam se strinjam z kolegom Tenokom, ki bi ga nekateri lahko imenovali kar zunanji minister kajti on govori o diplomatski službi, ne o službi za zonanje delovanje. Na to službo čakamo že zelo dolgo, zato ker če se želimo soočiti z novimi izzivi, potrebujemo nov instrument in to je nov instrument. Potrebujemo učinkovito evropsko diplomacijo, ki bo zmožna govoriti z enim glasom, ki bo zmožna delovati skupaj in zmožna zbirati, združevati vire. Vendar je treba seči s pogledom preko tehničnih vprašanj in podrobnosti, ko gre za novo diplomatsko službo. Dejstvo je, da brez jasne demokratične legitimnosti ta služba ne bo učinkovita. Ta legitimnost pa izhaja iz evropskih in nacionalnih parlamentov, iz možnosti nadzora, ki naj bi jo leti imeli. Predvsem bi morali nadzirati, kako se sprejemajo ključne odločitve na področju zonanje politike. Če želimo imeti močno službo za zonanje delovanje, mora zastopati celotno Evropsko unijo, unijo vseh 27 držav članic, starih in novih, velikih in malih od severa do juga, od vzhoda do zahoda. Upoštevati je treba vse posamezne interese in občutljivosti. Zato je zelo pomembno, da vzpostavimo smisel skupne identitete, skupne lastnine, spolne uravnoteženosti in geografske zastopanosti. Upam, da bomo podprli ta predlog, kajti služba bo s tem bolj odgovorna politično in proračunsko, geografsko bolj uravnotežena, s tem pa bodo državljani vanjo tudi bolj zaupali finančna uredba, kadrovski predpisi, tu bo Evropski parlament odigral pomembno vlogo in tu bomo lahko še bolje izboljšali to službo. Hvala. Hvala lepa, Kristjan. Vigenin je naslednji. Predsedatelj, uvažajmo gospod Žuašt. Spoštovani gospod predsednik, gospa Ešten, kolegice in kolegi. Tudi sam bi rad izrazil zadovoljstvo nad tem, da bomo končno spostavili to službo, ki bo po pol leta vendarle zaživela. Še pred pol leta ste številni dvomili v to, ali bo Cathy Ashton sploh uspela izpolniti vsa pričakovanja ali bo uspela najti odgovore na vse izzive. Mislim, da so bili ti dvomi neutemeljeni. Lady Ashton je izredno spretna, izvrstno je postavila tudi temelje za novo službo. To bi morali priznati. Priznati pa je treba tudi vlogo Evropskega parlamenta. Evropski parlament je vse od samega začetka sodeloval. Mislim, da bomo v nadalje tudi zauzemali ta pristop. Seveda pa bomo morali določene stvari spremeniti, naprimer pri kadrovskih predpisih, pri finančni uredbi, pri geografskem ravnotežju. To je eno izmed najbolj spornih vprašanj. Vendar to zadeva predvsem nove države članice nove države članice niso dovolj dobro zastopane v hierarhiji. Sam zastopam eno od teh držav in mislim, da bi morali biti bolj občutljivi na ta vprašanja, kajti le na tak način bomo uspeli zagotoviti, da so vsi evropski državljani ustrezno zastopani v celotni hierarhiji. Poleg tega pa bi nove države članice pozval, da se čim hitreje lotijo usposabljanja svojih diplomatov, da bodo leti čim bolj konkurenčni. Poleg tega pa se mi zdi, da bi že sedaj morali dobiti zagotovila, da ta služba ne bo zlorabljala svojih pristojnosti za to, da bi reševala posamezne konflikte, ampak da bo branila evropske interese. Hvala. Hvala lepa, gospod Grn, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil Elmarju Broku in Giju Verhofštatu. Hvala lepa, da sta uspela izpostaviti pravice Evropskega parlamenta na področju zonanje politike in jih uveljaviti. Sam bi se sedaj v svojem govoru dotaknil prizadevanj, ki so bila vložena v to, da se ohrani enotno delovanje te službe, da se zagotovi ustrezna povezava med razvojno politiko in zunanjo politiko. Poleg tega je treba ustrezno zapolniti tudi mesto vodje oddelka za humanitarne zadeve. Kaj ti le na tak način bo Evropska unija lahko odigrala svojo vlogo? Seveda bi morali poiskati za sinergijo, tudi ko bomo izvajali zunanjo dimenzijo. To je bistvenega pomena. Poleg tega je zelo pomembno, da govorimo z enim samim glasom. Najbolj pomembno je to, da tisti, ki bodo izražali glas Evropske unije, ne bodo naleteli potem na nasprotnike nasprotujoče izjave strani naših ministrov. Vsi moramo pošiljati enako sporočilo. Če želimo to storiti, potrebujemo enotno, skupno politiko. To pa je res ogromen izziv. Dogovoriti se moramo o glavnih temah z področja zunanjega delovanja potrebujemo eno vizijo glede Turčije, glede varnostne in obramne politike in glede drugih vprašanj. Gospa visoka predstavnica, lahko zagotovo računate na našo podporo. Hvala lepa. Kolega Piotrovski za eno minuto. Bardzo, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospe in gospodje, Evropska služba za zunanje delovanje je vzpostavljena zahvaljujoč Lizbonski pogodbi. Lizbonska pogodba je bila sprejeta na referendumu. Evropski državljani niso imeli možnosti izraziti svojega glasu glede Lizbonske pogodbe, tako da ostaja kar nekaj vidikov, kjer bo treba stvari razjasniti. Najprej moramo ugotoviti, kdo bo zasedal najvišja mesta v tej službi. Potem bomo morali ustrezno porazdeliti ta mesta. Zanima nas to, ali boste upoštevali tudi geografsko zastopanost predvsem pa veliko dvomov zboja to, da želite nacionalne parlamente izključiti iz tega. Evropski parlament zahteva, da se tudi nacionalni parlamenti vključijo v izvajanje nadzora nad izvajanjem zunanje varnosti in obramne politike. Ta služba mora imeti svojo legitimnost. Te legitimnosti pa ne bo imela, če bomo izključili nacionalne parlamente. Kajti, če jih bomo izključili, bomo spostavljali nek elitni klub v finančni krizi pa mislim, da to ni prav. Hvala lepa. Kolega Donžon je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Ashton, tudi sam bi vam rad izrazil nedvoumno podporo francoske delegacije iz skupine EPP. Mislim, da ste dosegli izvrstni kompromis. Hvala kolegom Broku, Frhoštadu in Gualtjeriju. Potrebujemo skupno evropsko politiko na tako zelo občutljivih področjih, kot so varnostna, obramna politika, zonanja politika. To je skupna politika, ki jo moramo vedno znova izvajati, od Somalije do Gruzije do Gaze. Takšno politiko si naši parlamenti želijo, kajti pozdravljamo kompromis, ki je bil dosežen zlasti zaradi tega, ker ima Evropski parlament doteljeno večjo vlogo. Pomembno pa je tudi, kakšna bo strateška vloga službe za zonanje delovanje. Ta služba je zelo pomemben instrument, ki ga ima Evropska unija na voljo za to, da zagotovi bolj kredibilno, bolj usklajeno in bolj učinkovito politiko. Gospa Ashton. Dovolite mi, da vam kot francos in kot predstavnik odbora za obrambo, pododbora za obrambo, omenim še nekaj. Ohranjanje miru, reševanje kriz. To je področje, kjer lahko Evropska unija prinese dodano vrednost. Civilno-vojaške misije so tiste, kjer bi lahko dosegli največ. Vi ste tisti, ki bi morali poskrbeti za to, da bi Evropa dobila več zmogljivosti na tem področju. Ne smemo dopustiti, da bi ta služba postala preveč vojaška. Naš parlament pa bo poskrbel za to, da bodo vse dejavnosti, ki jih vodi Evropska unija, legitimne. Hvala. Hvala lepa, gospod Havid, za eno minuto. Rad bi čestital Kathy Ashton in ostalim poslanskim kolegom, ki so dosegli kompromis, v katerem ste ohranili našo vizijo o vseoključujoči ambiciozni diplomatski službi, v kateri bodo oblikovane vse dejavnosti Evropske unije. Spoštovali bomo prerogative in branili tudi prerogative sveta, parlamenta in komisije. Želili smo, da se vzpostavi skupna birokratska služba. Tiste, ki jih v parlamentu skrbi zastopanost nacionalnih parlamentov, se mi zdi, da bi morali podpreti visoko predstavnico, ki želi, da bi se imenovali osebe na visoka mesta prav na podlagi zaslug. Namreč nekatere države bi verjetno želele braniti bolj interese posameznih in ne vseh držav. Zato moramo poskrbeti, da se bomo s tem uspešno soočili. Nekateri so želeli, da te teme ne bi obravnavali na tem plenarnem zasedanju. Sedaj je ta tema na dnevnem redu, o njem se moramo pogovoriti in čim hitreje se moramo pogovoriti tudi o finančni uredbi in o kadrovskih predpisih. Služba, ki jo bo Cathy Ashton vodila, bi morala biti uspešna in parlament bo pri tem sodeloval, sicer bo Evropska unija izgubila svoj glas. Hvala lepa, gospod Van Orden. Hvala lepa, gospod predsednik. Vsi nasprotujemo temu, da bi Evropska služba za zunanje delovanje bila neuspešna. Mislim pa, da je to še en korak v smeri evropske politične integracije, ki pa si je ljudje ne želijo. Lizbonska pogodba to omogoča. Sam, tako kot britanski zunani minister, priznavam, obstoj službe za zonanje delovanje, zato bi morali v največji meri izkoristiti. Prosim pa visoko predstavnico, da nam da določena jamstva glede obstoja te službe, da ne bo prinesla dodatnih stroškov za nacionalne ali evropski proračun, drugič, da ne bo posegala v ulogo nacionalnih diplomatskih predstavništv ali spodkopavala njihove vloge zlasti ne službe Združenega kraljestva, da tretjič to ne bo samo še en birokratski instrument in aparat tem, ter da bo zagotovila služba za tudi možnost izvajanja nadzora v nacionalnim in evropskem parlamentu. Glede na to, kakšne odgovornosti nosite na področju zunanje in varnostne politike, glede na to, da nacionalni parlamenti nimajo več možnosti nadzora nad obrambo, ker je zunanje Zahodna Evropska unija ne obstaja več, se mi zdi, da bi morali vseeno poskrbeti za to, da bodo nacionalne sile imele še vedno možnost izvajati nadzor. E Gospod predsednik, drugič prosim, da mi pustite, da zaključim izjavo. Upam, da ste ujeli ta zadnji del mojih pripomb. Ja, Spoštovane kolegice in kolegi, Evropska služba za zonanje delovanje je korak proti skupni evropski zonanji politiki. To je velika priložnost in vam, baronica Ashton, želim veliko uspeha pri izgradnji te službe in pri vašem delu v naslednjih letih. Rad bi se izredno zahvalil tudi kolegu Broku in vsem njegovim sodelovcem. Vse to, kar ste dosegli v zadnjih mesecih, izpogajati ne samo za parlament, temveč za državljane Evropske unije, je vzorno rad pa bi se osredotočil na zonanjo trgovino. Razen S z VP imamo tudi že zonanjo trgovino desetletja. Torej veliko pozitivnih izkušenj na področju zonanje trgovine lahko vključimo v službo za zonanje delovanje. Želel pa bi si, da bi tukaj ne preobremenili ESZD in da ne bi, na primer, ohromili zunanje trgovinske politike zaradi nekaterih drugih dejavnosti ESZD. Rad bi opozoril na mnenje odbora INTA, o tem je govoril kolega Zahradil in kolega Zalevski je zelo dobro sodeloval pri tem delu in vesel bi bil, če bi tudi naše mnenje, gospa Ešten, v naslednjih mesecih upoštevali pri vašem delu. Hvala lepa. Kolega Berman, minuta. Thank you, chair. Hvala lepa. Čez nek, v nekaj mesecih se je veliko spremenilo, kar se Evropske službe za zonanje delovanje tiče. Januarja pri predstavitvi nove komisije smo kritizirali dejstvo, da je razvojni komisar samo upravljalec te politike in nima svojih odgovornosti. Zdelo se nam je, da bo razvojna politika predmet trgovine in geopolitičnih ciljev, kar smo lahko videli tudi že v preteklosti. In to ni modern pristop. Sedaj pa menimo, da so te strukture boljše in to zahvaljujoč poročevalcu. Razvoj je dobil ustrezno vlogo. In Catherine Ashton sedaj razvojno politiko nadzoruje, tako da lahko EU odigra ustrezno vlogo za boj proti revščini in podpre ljudi v državah v razvoju. Naša skupina si želi, da bi EU nadaljevala to vlogo. Jedna minuta. Hvala lepa, sedaj pa gospod Poremba, minuta. Hvala lepa. Še prav posebno bi rad omenil, da se je Evropski parlament zelo konstruktivno lotil sodelovanja z visoko predstavnico. Tako smo dosegli nekaj, kar je okrepilo potencial te službe. Pomisliti pa moramo tudi na to, da bomo morali zaposliti tudi osebe, ki ne bodo imele samo strokovno znanje, izkušnje in tako dalje. Morali bomo upoštevati tudi geografsko uravnoteženost. Tako bo seveda potrebno upoštevati tudi diplomate iz novejših držav članic, ki morda nimajo desetletnih izkušenj v EU, ampak vseeno jih bo potrebno zaposliti v zonanjih delegacijah. Zato torej pozivam vas, da zaposlujete tudi Latvice, Litovce, Slovake. Tako boste ukrepili to službo. Visoka predstavnica, upam, da boste dovolj pogumni, da boste to dosegli. Ingeborg Gresle. Hvala lepa, sedaj pa gospa Ingeborg Gresle, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa visoka predstavnica, gospod podpredsednik. 28. diplomatski, diplomatsko službo smo ravno kar ustanovili ne da bi vedeli, katere pristojnosti ta služba ima, ne da bi vedeli, kakšni so stroški in kdo bo zaposlen. Potem imamo tudi pogodbene sodelavce in lokalne sodelavce. Torej, gre za strukturo, ki je šipka in zelo težko bo nadzorovati, finančno nadzorovati to strukturo. Zato mi dovolite, da pripomnim, da bi rada verjela da boste spoštovali proračunsko pravico in pravico do razrešnice parlamenta, vendar pa pomagajte nam, da bomo to v praksi tudi lahko uresničili. Torej, prepričajte sve, da potrebujemo izjavo o zanesljivosti tudi pri tem. To je ena ključnih zadev pri proračunskem pravu. Administrativne stroške morate znižati, tako da boste bolj kot je načrtovano izkoristili infrastrukturo komisije. Mislim, da smo to dolžni državljanom. Biti moramo cenejši, kot je to v predlogu, ki ga imamo pred sabo. Prosim tudi jasno povejte, kakšni so stroški. In poskušajte se izogniti notranjim konfliktom, kajti le tako bomo lahko uspešni. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Krajsl Dörfler, minuta. Kolegi. Poštovane kolegice in kolegi. Skupna zonanja evropska politika, ki jo nujno potrebujemo, je že na poti. Veliko vir ni več. Da, tako je, če boste seveda sprejeli naše predloge, kar se finančne uredbe in kadrovskih pravil tiče. In če bodo seveda tudi nacionalne države se potredile skupnemu interesu. Sicer ne bomo mogli biti enakoredni partnerji v spreminjajočem se svetu. Mislim, da je potrebno reči, da je tudi razvojna politika in sosedska politika zelo pomembna in to mora ostati področje komisije. Vseeno mi je, iz katerih držav članic bodo sodelavci SSD, potrebno pa je zagotoviti kakovost in strokovno znanje, pa ne ali so to Nemci, Francozi ali Poljaki, ključnega pomena je, da so zavezani EU in ne svojim lastnim vladam. Spoštovana Kathy Ashton, dosegli ste že veliko. Še naprej nadaljujte tako, to pričakujejo državljani. Konstruktivno pa tudi kritično sodelovanje, na to pa se lahko zanesete. Hvala lepa. Gospod Andrzej Gžip, minuta. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsednik, visoka predstavnica, gospod komisar spoštovane gospe in gospodje. Uvodoma bi se rad zahvalil poročevalcem. Dobili smo kompromis. In mislim, da lahko ta kompromis jutri v parlamentu podpremo. Upam, da bomo veliko tega, česar si želimo v tej službi, dosegli. Prav tako mislim, da je potrebno spoštovati človekove pravice. Ob tej priložnosti bi rad omenil, kako pomembno je, da v praksi upoštevamo tudi geografsko uravnoteženost. To bo še prav posebno novejšim državam članicam pomagalo, da bomo resnično imeli službo, ki bo imela predstavnike vseh držav članic. In to niso samo moja pričakovanja. Upam, da bo svet to sprejel. Mihajl Galer. Hvala lepa. Sedaj pa Mihajl Galer, minuta. Zadovoljen sem z doseženim dogovorom. Zavrnili smo poskus, da bi svet skušal prevzeti pobudo in da ne bi bilo skupnostne metode. Nekatere nejasnosti in pomankljivosti pa bomo lahko uredili v finančni uredbi in v kadrovskih pravilih. Na področju zunanje politike moramo možnosti, ki jih imamo, tudi izkoristiti. V prejšnjem mandatu smo si že kar nekaj izborili, moj vtis je bil, pa da tega nismo vedno dovolj izkoristili. Zato moramo zunanjo trgovino Evropske unije bolj upoštevati. To pa pomeni, da moramo kot zunanji politiki včasih skušati tudi videti, kaj se dogaja na nižjih ravneh in ugotoviti na kraju samem, pri programih, kaj se dogaja. In to lahko storimo v finančni uredbi in v kadrovskih pravilih. Tako bi potem resnično izpolnili našo funkcijo nadzora. Hvala lepa, gospa Rojtova, minuto in pol. Pane predsedo, služba vnišjih. Gospod predsednik, e SZD bo zelo pomemben instrument SZVP po Lizbonski pogodbi. Potrebujemo skupno zonanjo in varnostno politiko in ne 27 politik. Brok in Verhofstadt sta se že kmalo začela pogajati s svetom in imamo več kot 70 predlogov sprememb. Potrebno je spoštovati skupnostne interese in ne nacionalnih. Zato mora več vlogo imeti komisija. také všichni diplomaté by měli být placeni z prostředků. Usi diplomati morajo dobivati plače iz evropskega proračuna po enakih kadrovskih pravilih. Tudi tista tretjina, ki bo napotena iz držav članic. Upajmo, da bodo lojalni skupnim institucijam. Kakovost diplomatov bo najpomembnejša. Naj pa opozorim komisijo, da bomo skušali zagotoviti, da bi zagotovili tudi geografsko ravnoteženost diplomatov in uradnikov na vseh ravneh. Pomembno je, da sodelujejo vse države članice. Le tako bodo prevzele odgovornost in se identificirale s cilji službe. Pozivam komisijo, da naj zagotovi, da te službe ne bodo služile interesom samo nekaterih večjih držav. Hvala lepa. Naj vas opomnim, da tolmačenje ni natančno, če ste prehitri. Imeli ste več časa na razpolago, minuto 30, govorili pa ste minuto in 20. Torej, lahko bi bili počasnejši, Suzana. Speaker, speaker. Tako. Naslednji je Pavel Zalevski, minuta. Pani Ashton, to je veliki dan danes. Gospa Ashton, to je pomemben dan smo tik pred glasovanjem jutri. Glasovali bomo o zelo pomembnem dokumentu, ki bo podlaga za Evropsko službo za zonanje delovanje. Želimo si evropsko diplomacijo in z Lizbonsko pogodbo imamo to možnost. Seveda pa smo imeli pomisleke pri izgradnji, vzpostavljanju te službe. Najprej so večje države imele težave s predajo pristojnosti. Seveda, večje države članice želijo obdržati diplomatske pristojnosti v svojih rokah. Nadalje, geografska uravnoteženost je pomembna. To je ključnega pomena in želel bi si, da bi v vaši službi tudi to upoštevali. Ja, omen. Hvala lepa. Gospa Omen Reuten, minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila ne samo Elmarju Broku, temveč tudi kolegu Ferhofstatu. Oba sta opravila vse, kar je bilo v njunih močeh, da bi zagotovila, da bo Evropa govorila z enotnim odločnim glasom. Kar se mojih kolegov na desni strani spektra nizozemske politike tiče, pa moram reči, da nimajo prav. Kar se kompliciranih težav tiče, prek 70 predlogov sprememb smo imeli na prvotni predlog sveta, to ni medvladni organ, uporablja skupnostno metodo in parlament bo nadziral proračun in misije. Imeli bomo tudi besedo pri imenovanju veroposlanikov. 60 odstotkov osebja bo uradnikov Evropske unije, nacionalni diplomati pa bodo tudi zaposleni, tretjina jih bo. Pravi test pa prihaja, gospod predsednik in lady Ashton, zagotoviti morate, da boste lahko zajamčili, da bomo lahko govorili z enotnim glasom po Evropi. Okay. Vaš čas se je iztekel. Hvala lepa. Catch the eye. Hvala lepa, sedaj pa nadaljujemo s postopkom Catch the Eye. Pritegnite pozornost predsednika. Kolarska, Bobinska, minuta. Ashton, ja, ne, služb... Hvala lepa. Lady Ashton. Evropska služba za zonanje delovanje je pravi korak v pravo smer močnejše Evrope. Ta služba bo predstavljala Evropo. Prav tako pa morajo upoštevati najpomembnejše cilje Evrope, kot je energetska politika EU. Zato je zelo pomembno, da bo osebje specializirano za različne dejavnosti Evropske unije in ne bodo samo diplomati. Ta služba bi morala imeti strokovnjake in strokovnjakinje z področja gospodarskega razvoja ali naprimer energije. Zato bi morali prožno izbirati osebje. Ne smemo upoštevati samo geografske kriterije, seveda moramo upoštevati tudi kakovost strokovnjakov, tako da bomo zaposlili najboljše. In to je tudi želja nevladnih organizacij. To nam bo pomagalo doseči naše cilje. Hvala lepa gospod Pasko, minuta. Thank you, Mr. President. The creation of the... Hvala lepa, gospod predsednik. Ustanovitev Evropske službe za zonanje delovanje je velik korak naprej v pravi smeri. Še več, to bo velika sprememba vzorca. Če je birokracija upočasnjevala pogumne pobude, sedaj pričakujemo, da bomo vse skupaj pospešili. Namreč eh, boljšo zonanjo politiko v EU naša trenutna prizadevanja, da bi dali službi pravo pravno in administrativno podlago, je potrebno podpreti. Pogovarjamo se o pomembnih načelih, kot je geografska uravnoteženost in korektivne predloge. Že sedaj pa potekajo intervjuji za delovna mesta. In postopek se zdi, da za novejše države članice ni prav dober in je nekoliko nepošten. Zato upam, da bodo tisti, ki so pristojni, prepričani, da bodo na tak ali drugačen način morali spoštovati načela, ki jih zahtevamo v Evropskem parlamentu, kar se da hitro. Hvala lepa. Gospod Weigl, minuta. Spoštovani gospod predsednik, spoštovana Lady Ashton včeraj smo imeli tukaj v parlamentu na obisku človeka ki ni diplomat in ni zunanji politik eh, govorim o gospodu johnu gingu šefu unwre v gazi povedal nam je o problemu gaze in bližnjega vzhoda več kot vsi diplomati in posebni odposlanci na čelu z gospodom blairom za katerega ne vemo kaj tam dela pravzaprav z zunanjimi ministri ki nočejo obiskati gaze ki nočejo se ukvarjati z resnimi problemi. hočem reči to čestitam vam za vzpostavitev službe in se vam zahvaljujem za napor vam in kolegom ki so v tem parlamentu prispevali k temu da bo služba čim bolj učinkovita. vredna bo pa toliko kolikor bo kreativna kolikor bo intelektualnega outputa iz nje in jaz vam želim da boste lahko zaposlili in komandirali močni četi kreativnih samostojnih inteligentnih ljudi. mislim da si lahko čestitamo mi ki verjamemo v eu ravno sedaj v kriznih časih tako gospodarsko kot politično, mislim, da smo dosegli napredek, velik korak naprej pri uvedbi Evropske službe za zonanje delovanje. Rad bi čestital vsem parlamentu, Elmarju Broku, ki so poskrbeli za to, da smo dosegli dogovor. Nekaj mi je še prav posebno všeč, gospa Ashton. Dejali ste, da bomo morali varovati predvsem interese EU. Da, seveda, to je pomembno. Če se navežemo na to, kar je dejal gospod Sarafranka, gre za učinkovitost in še nekaj bi dodal, tudi skromnost in učinkovitost sta pomembni. Dober primer da je tudi Van Rompuy, predsednik sveta. Upam, da boste vse dobro izvedli in v naši skupini bi vas radi podprli. Hvala lepa. E, dziękuję koledze, pani. Hvala lepa. Gospa Andrikjene. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi čestitala našim kolegom, ki so veliko prispevali pri tem, da smo izborili stališča parlamenta o pogajanjih s komisijo in svetom. Pri vzpostavitvi te zelo pomembne polizbonske institucije je rezultat tak, da ustreza interesom Evropskega parlamenta in nasplošno evropske integracije. Mislim, da je zelo pomembno, da je parlament ohranil skupnostno metodo pri delovanju ESZD, prav tako pa tudi pooblastilo proračunskega nadzora. Zelo pomembno je, da predlog za resolucijo poudarja geografsko ravnoteženost, ko gre za zaposlovanje novega osebja mislim, da moramo ustrajati na tem, da bo to načelo pomembno in da se ga spoštuje tudi v kasnejših fazah delovanja službe. In končno veliko pričakujemo od finančne uredbe in kadrovskih pravilih, ki bi naj še ukrepili e SZD. Hvala lepa. Ana Gomez. Hvala lepa. Gospa Gomez, minuta. Mikrofon. Thank you o Serviço Europeu de Ação Externa deverá ser um instrumento. Hvala lepa. ESZD je odločilen instrument za učinkovito politiko na zonanjem področju. Vsi pa moramo upraviti našo nalogo v parlamentu, pri komisiji, visoka predstavnica. To pa se ne dogaja. Moramo uveljavljati načela Evropske unije, Kako pa se naj to zgodi, če ne bomo spoštovali demokracije, pravne države, človekovih pravic in opolnomačenja žensk? To je potrebno zagotoviti, potrebno je zaščititi naše fundamentalne, temeljne zadeve. Tudi na področju SZVP. Tako da bo Evropska unija potrebovala tudi enotni sedež v Združenih narodih. Upam, gospodinštvo, da ne boste več zapravljali denarja in da se boste pomaknili k bolj potrebnim reformam varnostnega sveta. Gospod Migalski. E, Hvala lepa. Dobro je, da smo dosegli dogovor. Predstavniki socialistov Evropske ljudske stranke in moje skupine so se izrekli o vprašanju geografske uravnoteženosti. Morda se vam zdi to samo po sebi omevno. Nadalje je pomembno, da ta služba ne bo nadomestila diplomacije. Upam, da te ambicije sploh nimate. To pomeni, da se boste pri svojih dejavnostih osredotočali na to, o čemer so moji kolegi že govorili, na človekove pravice. To so evropske vrednote. In zato moj poziv, baronica Ashton. Imejte v misli geografijo in tudi varovanje človekovih pravic. Hvala lepa. Naslednja minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. Svet bi naj podal mandat službi SZD, vendar pa danes smo slišali od poročevalcev, da zonanja politika ne sme biti predmet renacionalizacije, da bi tako kršili črne linije držav članic, oprostite, deče linije seveda, in da se države članice ne smejo omešavati v SZVP torej svet, bo dal mandat visoki predstavnici, člani pa se ne smejo vmešavati. To je nekoliko čudno. V odboru AFKO smo jasno slišali, da bo seveda najbližja institucija službi komisija. In visoka predstavnica je tudi podpredsednica. Ko smo dobili Lizbonsko pogodbo, je britanska vlada sprejela pobudo, da bi sedaj spremenili torej, naziv zonanega ministra visokega predstavnika, visoko predstavnico. Zakaj? Da bi se izognili referendumu in da ne bi imeli velike super države. Hvala lepa. Petru Luhan, minuta kot zadnji. Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj smo v zelo pomembni fazi ustanavljanja službe za zunanje delovanje. Želeno je, da bi sklep bil sprejet čim prej, zato da bi začela služba lahko delovati še pred koncem leta in da bi lahko eh, opravljala vse tisto, kar predvideva pogodba. Ampak manj jasno pa je, kako bo mogoče eh, gotoviti geografsko ravnotežje eh, pri zaposlovanju. Nove države članice, zlasti države članice kot so Romunije, to so države članice, ki so zadnje postale članice, eh, niso ravno zastopane v strukturah, ki trenutno upravljajo to službo. Želim vedeti, kako bo visoka predstavnica popravila to pomankljivost. Nimam občutka, da obstaja zelo jasna vizija o tem, eh, kako odpraviti razkorake v geografski zastopanosti. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega gospa podpredsednica, visoka predstavnica. Beseda je vaša, da se odzovete na vprašanje. Gospod predsednik, eh, poslanke in poslanci, najlepša hvala vsem tistim, ki ste izrazili splošno oziroma kvalificirano podporo, se zahvaljujem. Tisti pa, ki ne morete podpreti predloga, upam, da boste čez čas spremenili svoje mnenje in upam, da bomo lahko ponosni na to, kar smo ustvarili skupaj. In mimo grede, nikoli nisem predlagala, da bi morala imeti letalo. Prosim lepo. Najlepša hvala. Če mi želite podariti letalo, to je druga stvar, ampak nikoli nisem prosila za letalo. Sedaj bi pa odgovorila na nekaj konkretnih vprašanj spoštovanih poslank in poslancev. Naj začnem s tem, kar je eh, rekla gospa Lunaček. Namreč enake možnosti. Ne gre samo za vprašanje enakih možnosti, gre tudi za možnost enakega dostopa. Zagotoviti morajo, da bojo postopki takšni, ki bodo omogočili geografsko eh, zastopanost, kakor tudi ustrezno zastopanost spolov. In veliko izkušenj imam ravno z zagotavljanjem takih postopkov in to bom naredila tudi tokrat. Potem je predvsej eh, poslanke in poslancev, gospa Gresler, gospod Kamfin, omenjalo sredstva. Razumem in priznavam, da moramo sredstva ustrezno uporabljati. Zavedam se eh, gospodarskega konteksta, v katerem nastaja ta služba. Ampak tudi, če bi ta gospodarski kontekst bil drugačen, bi vseeno želela videti učinkovito službi, ki bi dobro delovala in ki bi znala eh, zelo dobro uporabiti tudi eh, sredstva. Potem zaposleni, veliko vprašanje je bilo postavljenih v zvezi s tem. Trenutno imamo 800 ljudi, diplo, eh, diplomatskih predstavnikov, ena tretjina deluje v drugih državah. Francija ima 6300, eh, eh, Španija 1000, druge države imajo dosti manj. Eh, skratka, nekatere države imajo pa primerljive številke, ampak eh, s temi številkami si lahko predstavljate, kje smo. Potem pa še nekaj. De, od zaposlenih zahtevam, da delujejo uh, po duhu lizbonske pogodbe. Kajti določene stvari, ki so se včasih delale, se ne delajo več. In to pomeni za nekatere naše delegacije, zlasti v New Yorku in Ženevi. Tam bi sicer zaposlili več ljudi, da bi eh, pokrili potrebe, ampak zato vam sedaj zagotavljam, da bom naredila vse, da bomo imeli učinkovito službo, ki bo eh, znala upravljati svoje delo, eh, ki bo znala pokriti potrebe, ki jih imamo. In to bom skušala narediti na čim bolj Eh, transparenten način in eh, vesela sem tudi vloge, ki jo bo igral Evropski svet tako pri proračunskem nadzoru kot v zvezi z razrešnicami. Gospod Lambsdorff pa je postavil konkretno vprašanje. Eh, stojim za tem, kar sem povedala danes. Mislim, da imate pred seboj besedilo, ki smo ga spogajali s parlamentom in tam je tudi glavna organiziranost omenjena. Gospod Tanak in še nekaj drugih članov je omenilo vprašanje vključenosti nacionalnih parlamentov. To je zanimivo vprašanje. Strukture, ki jih nameravam postaviti v tej službi, bodo vključevale tudi odnose z Evropskim parlamentom, ampak tudi odnose z nacionalnimi parlamenti. Ta famozni dan, ko sem potovala med Moskvo, Kijevo, Španijo in Bruslom, žal pa nisem bila eh, na Palmi, isti dan, zakaj sem bila v Španiji? V Španiji sem bila zato, da sem se srečala s predsedniki različnih različnih eh, predsedniki različnih odborov za zunanjo politiko in potem eh, eh tudi v eh, Bruslu sem bila za to, da se pogovorim z belgijskim predsedstvom. Skratka, zagotovila bom, da bodo nacionalni parlamenti tudi vključeni v delovanje te službe. Ravno tako priznavam še nekaj. Eh, priložnosti morajo biti za različne ljudi, da bi prišli v to službo. Ko sem imenovala gospoda Jusakisa kot vodjo delegacije v Afganistanu, seveda je bil on tudi politik in diplomat. In mislim, da so primeri, ki jih že lahko navedem, primeri, ko lahko uporabimo pogodbo, eh, ro, izpolnimo pogoje, ki izhajajo iz tega in tako zaposlujemo ljudi. Gospa, zahvaljujem se vam za podporo. Tesno bom sodelovala z odborom za človekove pravice in ravno tako natančno premislila, kako najbolje doseči eh, cilje. Gospod, eh, Petrovski, gospod Volski in drugi ste vsi postavili zelo, zelo pomembno vprašanje geografske zastopanosti, uravnotežene geografske zastopanosti. Rečem vam lahko samo to, da sem uh, povsem uh, odločena to narediti, kolikor je v moji moči, ampak podsem je jasno, da bomo uh, Eh, imenovali ljudi tudi na podlagi eh, znanja in poslela, prosila sem, da mi pošljajo najboljše in najpametnejše ljudi. In to se dejansko dogaja in te kandidature prihajajo iz različnih delov Evrope. In upam, da bo že v prvi tranši zaposlenih to možno videti. Nas, naslednja tranša bo septembra in upam da se bo tudi v centralnih strukturah to videlo in da eh, bo tudi zagotovljeno ustrežno ravnotežje z geografskega vidika in tudi po spolih vendar pa je treba kar zadeva enako spolu narediti več spodbuditi ljudi da eh, pridejo eh, ženske je treba spodbuditi da se prijavijo ampak o geografski zastopani smo še govorili ampak eh, odločena sem delati v tej smeri. Gospod Donžon je govoril o večjih kapacitetah na terenu. No, ti incidenti zadnje čase kazujejo na to. Vsi veste, da bom kmalo šla na celo vrsto obisko tudi na bližnji eh, vzhod. Sh tam bomo skušali ugotoviti, ali lahko EU naredi več tudi v Gazi in še enkrat bomo obiskala Gazo. In kot veste, smo tudi angažirani v Kirgizistanu in veliko, veliko primerov je bilo, kjer smo skušali narediti vse, da bi lahko pomagali ljudem in da bi eh, ustvarjali tudi priložnosti za kolege eh, za delo. Mislim, da sem odgovorila, spoštovane. Eh, poslanke in poslanci na večino pomembnejših vprašanj. Naj končam tako, kot sem začela. Najlepša hvala vsem vam, ki ste sodelovali v tej razpravi. Zlasti se zahvaljujem poročevalcema. Zahvaljujem se tudi vam, gospod predsednik, in posameznim eh, poslancev, ki so se pogovarjali z mano. Hvaležna sem za to in eh, upam, da bo res rezultat takšen, na katerega bo ta hiša lahko resnično ponosna. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa podpredsednica, visoka predstavnica, za vaše pripombe. In podpredsednik Evropske komisije, gospod Maro Ševčevič, v imenu Evropske komisije. Najlepša hvala, gospod predsednik. In naj povem, da sem vesel te podpore Evropskega parlamenta za eh, ustanovitev eh, Evropske službe za zunanje zadelovanje. Jutrišnje glasovanje bo zgodovinski menik za Evrope. To bo dan, ko boste odločno stopili v smeri močnejše Evrope na globalni sceni. In potem se bomo morali osredotočati na zaključek dela, ki je še pred nami. Tu je delo v, v obliki soodločanja, e, treba bo pripraviti uredbo e, za kadrovske zadeve oziroma kad, eh, kadrovsko uredbo in finančno uredbo. Preiskali bomo vse možnosti, kjer lahko komisija pomaga novi službi in Skušali bomo ugotoviti, kako povečati učinkovitost. Prepričan sem, da nam bo nova služba prinesla več sinergije, več učinkovitosti, več skladnosti v zunanjem delovanju in boljše storitve za državljane EU, ki se znajdejo v tujini in ko potrebujejo pomoč. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Eh, kolega Giferhofstadt. Gospod predsednik, najprej se želim zahvaliti vsem kolegom, ki so sodelovali v tej razpravi. E, vsem se zahvaljujem, ki so gospodo e, Broko, Galterijo in meni Eh, se zahvalili za delo. Vendar pa moram reči, da nekaterih intervencij ne eh, razumem. Ne razumem tistim, ki pravijo, ne, države, nacionalne države so tiste, ki morajo biti izključno pristojne za zunanjo politiko. Ampak v katerem stoletju pa živijo? Ali se terorizem ustavlja pri, pri eh, mejah držav? Potem eh, podnebne spremembe. Kako lahko rešujemo probleme eh, podnebnih sprememb, če rečemo, da je to stvar države, ne pa Evrope, pa migracije, pa migracije, migracijski tokovi. Sprašujem se, ja, včasih imam občutek, da mnogi kolegi, ki so nekoliko skeptični do te službe, še vedno živijo v 19. 19 eh, Eh, stoletju. Takrat je, bila, takrat je bila nacionalna država tista, ki je vsem odločena. Balance of power. Torej, v nekaterem drugem svetu živite, sedaj imamo multipolarno uh, Eh, Evropo oziroma multipolarni svet in Evropa je tista, ki bo morala tukaj povedati. Potem pa še drugi element, ki me nekoliko šokira. Pravite, o, to bo pa stalo, to bo pa stalo, davkoplačevalci bodo plačali nasprotno, gospod predsednik. Na ta način bomo prihranili denar, ta služba bo prihranila denar. Kajti za več držav članic Evropske unije bo to dalo možnost, da zmanjšajo svoje konzularne službe v mnogih državah na svetu. Se pravi, da je ta služba orodje, s katerim bo mogoče malo prihraniti denarja. In tretjič, mislim, da je to začetek. Da je to začetek, ta služba je diplomatska služba, ki jo potrebujemo za ustvarjanje zunanje politike Evropske unije. Vedno sem mislil, da najprej potrebujemo diplomatsko službo, potem pa eh, obli, oblikujemo zunanjo, zunanjo politiko. Ja. Sicer je stvari nemogoče z 27 različnimi eh, glasovi. Naslednja faza pa je delati več za obrambo. Kajti evropska diplomacija brez obrambe tu nekaj manjka. Gospa Ashton, to že vidite, to je naslednje delovišče za evropske instance. Treba je narediti vse, da bomo v Evropi imeli pravo obrambo za prihodnje. Hvala lepa, gospod poročevalec. Elmar Brok, naslednji poročevalec, imate besedo. Gospod predsednik, gospe in gospodje, 70 odstotkov prebivalstva Evrope v anketah pravi, da potrebujemo več skupne zunanje in varnostne politike. Nobena številka ni tako visoka kot ravno tukaj. In tukaj smo ravno najšipkejši. Ljudje si tega želijo. Ne? Nekatere elite si tega ne želijo. In Verhofstadt je o tem govoril. Ne bomo izgubljali suverenost. Ne, racionalizirali jo bomo, tako da bodo državljani lahko bolje živeli. Za to gre, za nič drugega in za to bo ta služba tudi dobra in bo prispevala k temu. Visoka predstavnica, zahvaljujem se vam za vašo izjavo. Izhajam iz tega, da boste to predali tudi parlamentu in da bo to potem objavljeno v uradnem listu Evropske unije. O teh formalnostih bomo še govorili, vendar pa to ste sedaj že povedali, sedaj lahko nadaljujemo z izvajanjem. Rad bi opozoril še na nekaj. Pri uravnoteženi razdelitvi mest. To velja tudi za najviše položaje, za generalne direktorje in za pomočnike leteh. To je skolj pripomba. Veliko pa smo izrazili tudi v zakonodajnem osnutku, ki ga tudi imate, kar se kadrovskih pravil tiče, tam lahko še kaj postorimo in kakšne so naše predstave. Lady Ashton, rad bi vas opozoril tudi na to, da je velik kup papirja na mizi gospoje Gresle nekaj, kar ni grožnja, temveč eh, to kaže interes odbora za proračunski nadzor do vaše službe, tako da se pripravite. In gospe in gospodje, pri kolegu pri kolegih Vrhovstatu in Gualterju bi se rad zahvalil tudi za dobro človeško sodelovanje. Rad bi se zahvalil vsem kolegom, vam, Lady Ashton, gospodu Kristofersnu, pa tudi kolegom iz komisije, pa tudi seveda kolegom iz parlamenta. Dovolite mi, da se izjemoma zahvalim tudi uradnikom Evropskega parlamenta Eva Palatova. Hvala lepa. Najlepša hvala še enkrat vsem skupaj. Hvala lepa, gospa Ashton, za vaše odlično delo. Hvala lepa, Lady Ashton, za sodelovanje z Evropskim parlamentom v tem mesecu. To je bilo za nas zelo pomembno. In kolegi, eh, gospod eh, podpredsednik Ševkovič in eh, poročevalci, predsedujoči odborov in pogajalci. Vsi ste opravili odlično delo in vsem najlepša hvala. S tem zaključujem to razpravo.